Četrti ustno vprašanje komisiji o poročilo o uporabi uredbe sveta številka 2157 eh, skozi 2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu Evropske družbe. Prvi ima besedo gospod Lene, avtor vprašanja. Hvala, predsedujoča, spoštovane dame in gospodje. Zakaj tukaj gre? Čisto enostavno. Evropski svet je leta 2001 sprejel uh, sklep o statutu Evropske delniške družbe. Ta sklep je bil iz različnih razlogov šele uh, oktobra 2004 stopil v veljavo in kakor je to tipično pri zakonodaji Evropske unije, je bilo tipično, da je tipično, da smo komisijo zaprosili, da naj eh, čez nekaj časa poroča o izvajanju in posledicah tega sklepa in da um, pove, kakšne bi bile potrebne morebitne spremembe. Torej, ta zakonodajni akt je bil sprejet pred petimi leti, ta rok je bil pet let, nismo pa še dobili poročila Evropske komisije. In ker se vsi um, obnašamo na zakonit način in ker je sploh Evropa kot varuh eh, pogodb eh, posebej poblaščena za to, je pravni odbor povzel pobudo, da poprašamo, zakaj takšnega poročila še ni, zakaj še ni bilo pripravljeno in preprosto želimo dati komisijo priložnost, da utemeli razloge za to. Jasno pa je, da bo parlament in pravni odbor uh, izkoristil svojo dožnost in bo natančno zasledoval razvoj eh, tega poročila in prosim, da sedaj komisija odgovori na ustno vprašanje. Hvala lepa, gospod Lene. Gospod Tajani ima besedo. Hvala, spoštovani poslanci, predsedujoča. V imenu komisarja McCrivija se zahvaljujem odboru za pravne zadeve in predsedniku Lene za to, da je bilo postavljeno to vprašanje. Sedaj govorim tudi v svoji lastni pristojnosti. Sam sem bil več kot 15 let eh, poslanec Evropskega parlamenta in vesel sem, da parlament uh, izpolnjuje svojo dožnost nadzora in to je pobuda komisiji za to, da dela še boljše. Kako je z vprašanjem? Naj vas obvestim, da so priprave na poročilu že v naprednem eh, stanju. Komisija je naročila študijo, ki bo končana do konca letošnjega leta in ta študija bo solidna podlaga za to, da bomo kasneje izdali tudi poročilo komisija bo to študijo konkretno analizirala in bo tudi prisluhnila vsem udeleženim stranjem. Poročilo torej lahko pričakujemo v drugi polovici leta 2010 in seveda bo to poročilo predano tudi svetu in parlamentu. Natančni časovni roki bodo določeni strani nove komisije poročilo bo analiziralo štiri možnosti o spremembi, ki so predstavljene tudi v 69. členu te uredbe. V tej fazi komisija še ni sprejela stališča o morebitnih potrebnih eh, spremembah tega statuta. Najprej moramo počakati na rezultate zunanje študije in na nadaljnih posvetovanj. Hkrati pa moramo preveriti tudi vse dejavnike, tudi ko gre za statut o evropski zasebni družbi. In potem eh, drugo vprašanje, nadaljni ukrepi, ki bi bili sprejeti na podlagi nove analize, o tem bo morala odločati nova komisija, sem pa prepričan, da bo, komisija, da bo nova komisija zelo prezorno prisluhnila stavišču parlamenta, preden bo na to objavila morebitne nove določbe. Hvala lepa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 to je del naših ciljev v zvezi z notranjim trgom. Mislim, da ima to simbolično vrednost. Kaj ti tukaj govorimo o evropski družbi, ki ima določene soboščine, kar zadeva mesto us ustanovitve in delovanja. Velika skupina družb uporablja to, zato da ima več, lep, večji ugled. To pomaga tudi združitvam. Eden, ena od prednosti statuta Evropske družbe je ta, da je registrirani sedež mogoče premakniti iz ene države članice v drugo, ne da bi bilo treba ustanoviti novo družbo. Ampak Evropska družba nima statusa, ki bi ga urejal samo en zakonodajni akt. Ni torej enotna in je odvisna od nacionalnih zakonodaj. Evropska družba je predmet omejitev in to pomeni, da registriran sedež in dejanski sedež ne more da biti v različnih državah članicah. Zato svoboda dogibanja in kroženja družb je omejena. Poročilo, ki ga omenja, komisar mora vključevati tudi študijo o možnosti, da bi imeli registriran sedež Evropske družbe v različnih državah članicah. In to bi moralo omogočati tudi avtonomni status družbe. V postopku KSDI ni nobenega govornika, ki bi se prijavil k besedi, zato še enkrat prosim komisarja Tajanja, da sklene razpravo. Hvala lepa. Natančno sem poslušal gospoda Lenaja, pa tudi druge govornike v tej razpravi. Res je, da je uredba o statutu Evropske družbe bila okrepljena še z direktivo v tej smeri. 8. oktobra bomo uvedli statut o evropski družbi skupaj z drugo zakonodajo in evropske družbe. Mislim, da že to izvajajo in tudi države članice to že izvajajo in sicer od leta 2007. Vendar mislim, da moramo narediti še več, zato da poskrbimo za to, da bo statut evropske družbe takšen, da ga bo moč izvesti v ustreznem času. Sedaj pa čakamo na poročilo in na prispevke iz študije in zato nekoliko zamujamo. Upravičujem se za to, ampak upam, da bomo lahko nadomestili to, da bi zadovoljili vse. Ta statut Evropske družbe je pomemben za celotno Evropsko unijo in v drugi polovici naslednjega leta bomo imeli specifične kazalnike, ki bodo pravi odgovori za tiste, ki postavljajo vprašanja. To ni podobno kot podajanje odgovorov, ampak to zadeva celotno gospodarstvo. Hvala lepa, gospod komisar. Seja je zaključena. Nadaljevali bomo jutri ob 9. zjutraj. Lahko noč vsem.